Eh, sedaj nadaljujemo z obrazložitvijo glasov. Sedaj prehajamo na poročilo Kriste Klas. Gospa Rojtova, prosim, eno minuto. Pane predsedkinje, vítam kompromis, ktorý primieje vlády. Dame gospodje, naj povem, da dajem dobrodošljico akcijskemu načrtu, eh, zato da bomo omejevali nevarnosti za uporabo pesticidov. Tako da bomo omejevali eh, uporabo sprejev in eh, tako da bomo v čim manjši meri okužili tudi pitno vodo. Mislim, da to gre v dobrobit naših državljanov in zaščite različnih interesov. Gospa McGuinness, eno minuto, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj povem, da sem jaz glasovala za ta kompromis, kaj ti eh, je smiselno, da imamo trajnostno uporabo pesticidov. Pravi problem je v tem, da obstajajo zelo različna pravila v različnih državah članicah. Nekatere države uporabljajo usposabljanje delavcev na zelo strog način in tako prihajajo do trajnostne uporabe pesticidov, ampak temu ni tako v vseh državah. In torej ta zakonodajni ukrep bo dejansko omogočil više standarde v Evropi, to je pozitivno za tiste, ki uporabljajo sprejer, to je razpršila in tiste, ki prihajajo v stik z njimi. Mislim, da je to zelo smiselno in torej sem bila zadovoljna, da sem podprla, lahko podprla ta paket. Hvala lepa, čestitam poročevalki. Madame Doyle. Gospa Doyle. Madame President, uh, I also support. Gospa predsedujoča, tudi jaz sem podprla to poročilo. Dejansko potrebujemo sistem za uporabo pesticidov, to ni eh, sporno. Moramo imeti določene mejne vrednosti, to je bistvenega pomena. Zanimivo je, da je razprava bila zelo napeta in eh, vedno sem imela občutek, da je to, ta tema dejansko eh, bolj primirna za, za neko ločeno uporabo, ločeno obravnavo in dejansko dejansko večkrat zanemarjamo navodila za uporabo, eh, torej to je lahko nevarno za eh, naravo, za potrošnike, za uporabnike in eh, torej pesticide je treba uporabljati samo, če vemo točno, kako naj ravnamo z njimi, to je temeljnega pomena, večkrat zanemarjamo potrebe okolja, so neustrezno skladiščimo pesticide in torej treba tudi količinsko zmanjšati uporabo pesticidov, manj pogosto uporabljati razpršile in to bi privedlo do pozitivnih rezultatov rezultatu torej gospa predsedujoča te snovi se je treba posluževati v čim manjši meri hvala Hvala lepa. Zdaj pa o fitofarmacevskih sredstvih. Gospa Rojtova, izvolite. Predsedkinje, dovolite mi ještě reagovat na včerejší plenární. Gospa predsedujoča, dovolite, da se odzovem na to, kar je bilo povedano včeraj v dvorani. Jaz podpiram to novo uredbo, kajti to nam bo omogočalo, da najdemo bolj alternativne rešitve za zaščito rastlin. Dejansko tukaj prihaja do vzajemnega priznavanja pesticidov glede na geografska področja. Drug korak naprej je to, da tudi sestavimo sezname prepovedanih snovi, snovi, ki so torej genotoksi toksične snovi, ki eh, so neurotoksične, ki imajo torej druge negativne škodljive učinke. Kaj ti, um, ehm, glede na to, da gre za relativno nizek odstotek teh snovi, ampak naj vas opozorim, da vseeno te snovi morajo pod, biti podvržene enakim zahtevkom. In želela sem tudi povedati uh, nekaj v zvezi z drugimi poročili. Eh, torej obrazložiti eh, svoje glasovanje v zvezi z nekimi drugimi poročili, ampak to bom storila v pisni obliki. <coughs> Hvala lepa, predsedujoči, moram eh, priznati, eh, da eh, odkar sem bila majhna, sovražim graha. To, da imela sem to pač nalogo, da zastopam neko območje v Veliki Britaniji, kjer pridelujemo veliko graha. Vsekakor soglašam z namenom tega poročila, soglašam z namenom zakonodaje, da spodbujamo varnost okolja in tudi zdravje naših državljanov. To, moramo se vprašati ali to, to res eh, um, oškoduje tudi pomembno kmetijsko panogo v moji, moji regiji. Najjasno povem, uh, Eh, da eh, ko gre zakonodajni postopek eh, v tem primeru je prišlo do določenih napak. Prejela sem veliko informacij, ki so bile sporne, ki so bile v nasprotju druga z drugo in torej morda bi bilo bolje, ko bi se odločili za tretjo obravnavo, zato da bi si zagotovili, da zaščitimo res vse interese. Hvala. Gospa Harkin. Hvala lepa, predsedujoča. Jaz tudi um, moram povedati, da mi je bilo zelo težko se odločati. V celoti je poročilo zelo uravnoteženo, konstruktivno, ustrezno za zaščito um, človeškega zdravja in okolja. Vsekakor pa sem zaskrbljena nad. Uh, tem, da dejansko sprejemamo določene odločitve za prepoved določenih snovi, ampak ne vemo točno, ali je ta snov res nevarna ali pa ne in v kolikšni meri moramo biti izpostavljeni za to, da to lahko povzroči določeno škodo. Nimamo zadostnih znanstvenih podlag. Ko sem se pogovarjala z državljani o Evropski uniji, vprašanje, ki ga vedno postavijo, je naslednje. Včasih evropska zakonodaja ni a, dovolj proporcionalna sorazmerna in torej tudi jaz menim da v tem primeru bi potrebovali nekaj več časa potrebovali bi več znanstvenih dokazov sicer razpolagamo z določenimi študijami ampak odločitve morajo biti utemeljene morajo temeljiti na določenih konkretnih podatkih gospa žil izvolite Uh, učinkovita uporaba pesticidov je nujnost medtem ko zaščita okolja varstvo zdravja in vse to to je povezano hkrati pa verjamem tudi uravnoteženo zaščito interesov proizvajalcev in potrošnikov. sicer je res da to poročilo zmanjšuje tudi birokracijo toda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 pogovorila in posvetovala z nekaterimi predstavniki iz mojega okrožja in ti so zelo zaskrbljeni nad tem, kakšne posledice bo ta zakonodaja imela na različne kulture. Se pravi, da nimamo konkretnih podatkov o tem, kaj bo to poročilo pomenilo za naše kmete. E, in mislim, da je to pravi trenutek, da, ustrezno, da se ustrezno odzovemo tudi na njihove potrebe, da preverimo, kaj bo to poročilo pomenilo tudi za proizvodno živil. Eh, zato smo predlagali tudi eh, nek amandma, zato da ustrezno ocenimo tudi te posledice. Gospa McGuinness. Madam President, um, Gospa predsedujoča, kot eh, so povedali drugi predgovorniki, moram reči, da je to bil zelo zahteven dosje. Eh, seveda, eh, govornica je, predgovornica je govorila o grahu, ampak si lahko predstavljate, kaj to pomeni za Irsko. Ko vsekakor poročilo, o katerem smo glasovali, moram reči, da je veliko boljše besedilo, veliko boljša različica v primerjavi s tem, kar smo imeli prvotno. Naj nekaj povemo v zvezi s tem, o ključnih vidikih. Mislim, da v tem trenutku smo v Eh, pač eh, <clears throat> položaju, da se e, kmetije poslužujejo bolj varnih alternativ za njihovo proizvodno. In upam torej, da bomo ustrezno upoštevali tudi te vidike. Ko pa govorimo o uvozu živil, mislim, da komisija bi se morala lotevati tudi konkretnih skrbi evropskih kmetov in proizvajalcev in sicer, da ne bodo imeli možnosti, da se poslužujejo določenih snovi, medtem ko v tujini bodo to lahko lahko v drugih državah bodo lahko to še naprej uporabljali in torej moramo upoštevati tudi te vidike. Gospod Martin. Hvala lepa. Jaz sem glasoval proti temu poročilu, enostavno zato, ker je eh, predlog bil oblikovan eh, zgolj znotraj odbora za okolje in dejansko Eh, v resnici zasledujemo standardizacijo, ampak to bi morala biti unija razlik, kjer bi potekalo lahko razprave in kjer razlike bi lahko imele svoj glas. To je, bil v glavnem, to je bilo v glavnem vprašanje, eh, ki je zadevalo kmetijstvo, ampak eh, dejansko danski predstavniki niso imeli možnosti, da izrazijo svoje mnenje. In dejansko danci tudi imajo težave z, obr, eh, z čiščenjem eh, talne vode. Eh, nekateri pač menijo, da pravzaprav nam ni povsem jasno, s čim se ukvarjamo. In tudi v Veliki Britaniji veliko ljudi meni, da a, ta, a, te interference so nezaželjene. Gospa Doyle, veliko strahu je bilo e, izraženega na vseh stranih v zvezi s tem poročilom. Težko je ločevati konkretne podatke od namišljenih dejansko mnoge kmetijske panoge so izrazile svojo zaskrbljenost sicer pa sem sama podprla ta kompromis kajti ugotavljam da je prišlo do določenega napredka do določenih izboljšav še vedno obstajajo določene skrbi vsekakor pa a, sem vseeno podprla to poročilo in a, morda bi lahko prišli tudi do spravnega postopka vsekakor pa petletno obdobje za revizijo je pomembna, varstv, pomembna varnostna mreža, tudi kar zadeva naše proizvajalce. Gospod Kamal. Thank you very much, Madam President. Hvala lepa, gospa predsedujoča naj povem, da eh, obstaja določena dialektika v samem bistvu evropskega projekta. To je bilo izraženo skozi referendume v Franciji, na Irskem in na Nizozemskem. V tem primeru smo glasovali o poročilu, ki lahko spodkopava živilsko industrijo v Evropi. Tukaj gre za kmete, za potrošnike v revnejših državah, ki zaradi tega glasu bodo dejansko uh, izpostavljeni nevarnosti uvoza iz drugih držav eh, in to zaradi prepovedi uporabe določenih snovi v Evropski uniji. In torej eh, naj se na, obrnem na komisijo in eh, naj jih pozovem, naj upoštevajo morebitne posledice zakonodaje, ki jo sprejemamo. Se pravi, da uh, morda uh, soglašam s tem, da bi morda morali imeti neke, neko tretjo obranje, da bi morali imeti znanstvene podatke in ustrezno oceno tudi uh, učinka tega poročila. Gospod Iton. Keaton Harris. Hvala lepa, gospa predsedujoča. E, jaz sem skušal spodkopati ta kompromis s tem, da sem glasoval proti. Naj povem zakaj. Prebral bom neko pismo, ki sem ga prejel od gospoda Mojbrija, e, ki e, prihaja iz moje e, regije. In sicer Mm, sodeloval sem pri vseh eh, študijah v zvezi z eh, zaščitnimi sredstvi za eh, različne pridelke v vseh zadnjih 20 letih in naj povem, da a, umika mnogih eh, izdelkov, ko so fungicidi, pesticidi in tako dalje, vse to bo prizadelo mojo proizvodnjo in mi bo onemogočilo pridelovanje določenih živil. To je pismo, ki sem ga prejel od njega in od tisoče drugih ljudi. Uh, iz mojega okrožja in tukaj citiram različna imena iz eh, mojih eh, krajev. Se pravi, tudi prav zaradi tih razlogov, ki so tukaj opisani, sem glasoval proti temu poročilu. Gospa Sinod, zadnja eh, govornica. Zdaj ko, zdaj, ko je vse mimo, naj se vrnem na uh, besede, ki so bile izražene tu in tudi v odboru. In sicer to nezaupanje strani kmetov. Mnogi menijo, da so kmetje eh, sovražniki eh, zdravja naših državljanov, ampak temu ni tako. Kmetje na Irskem so pač vedno bili eh, naši podporniki, ki so ohranjali okolje in naravo in sicer tako, da so jo ohranjali živo in čisto in produktivno. Prav gotovo so kmetje podlaga našega zdravja, pridelujejo zdrava, zdravo hrano, kar je temelj za našo, naše zdravje. Se pravi, da moramo zaupati v naše kmete, ki si prizadevajo maksimalno za to, da nas eh, hranijo in kljub nevarnostim eh, in kot so eh, pač ujme, kot so eh, škodljivci in tako dalje. Hvala lepa. Nadaljevali bomo z razpravo o 15. uri, z razpravo o poročilu Koeljo o varnostnih značilnostih in biometričnih podatkih v potnih listih in potovalnih dokumentih. S tem je zasedanje zaključeno. Hvala.